po odstopu gospe Kimmajer se je parlament seznanil s tem, da je njen uh, sedež prost z 16. marca 2017, o tem smo obveščili pristojne organe. Gospod Jacek Sarjosvolski ni